poslanka ni več, da nima več svoje funkcije, da je sedež zdaj prost. Um, sledi razprava o eh, konferenci Združenih narodov proti rasizmu. E, najprej bi prosila predstavnika sveta gospoda Kohota, da spregovori o tej temi. Rad bi se vam zahvalil za to priložnost, da vam poročam o tej konferenci o pregledu iz Durbana, ki je bila zelo pomembna. Postopek priprav pred konferenco je bil zelo kompleksen, saj so številne države izrazile nesoglasje s postopkom v luči dogodkov z leta 2001. Zaradi teh skrbi, da bi se tudi ta konferenca zlorabila kot plafon, platforma za izražanje sovraštva in netolerance, so se številni člani, vključno z mano, številne države, vključno z mojo, odločile, da se bodo obmaknile iz te konference. In to skrbi pa so bile tudi potrjene zaradi intervencij nekaterih članov Združenih narodov. To se nam ni zdelo le popolnoma nesprejemljivo, ampak je bilo tudi v nasprotju za samim duhom in namenom konference. Nažalost je, so te okoliščine privedle do naslovov, ki so zasenčile sprejetje končnega dokumenta. Hkrati pa mislim, da bi morali tudi v celoti priznati konstruktivno in solidno prispevke Evropske unije v pripravni fazi. In v tej fazi in pri pripravi dokumenta je Evropska unija igrala odločilno odlogo. Kljub tem motnjam, ki sem jih omenil, pa ta končni rezultat kaže bistveni napredek končni dokument spoštuje okvir za človekove pravice, predvsem kar se tiče tudi svobode izražanja in je skladen za številnimi našimi zahtevami, kot je potreba po izogibanju kakršnega koli sklicevanja na omalovaževanje ver. Poleg tega pa je bil ohranjen tudi od, od stavek o spominjanju holokausta. Moramo razmisliti o posledicah, ki jih bo imela tako konferenca sama, kot tudi dokument za Evropsko unijo. Moramo tudi opredeliti, kako bomo podprli implementacijo vseh zavez, ki smo jih tukaj zapisali. Svet je zelo zaskrbljen zaradi pojava rasizma in ksenofobije, ki se nam zdi najpomemben izziv v zvezi s človekovimi pravicami. Vem, da se parlament strinja z našimi, da, da deli naše skrbi in da ste bili zelo pripravljeni pomagati ustvarjati zakonodajno osnovo in praktične instrumente za, za boj proti temu problemu. Boj proti rasizmu in ksenofobiji je postopek, ki traja in zahteva tako politično voljo, kot tudi praktične ukrepe, tako tudi na področju izobraževanja. Medtem, ko ima zakonodaja v Evropski uniji proti diskriminaciji pozitiven učinek, pa je globalni proces na tem področju zelo počasen in to je obžalovanja vredno. Pravzaprav je trend v nekaterih državah celo negativen. Videli smo primere, kjer trenutna ekonomska kriza celo napaja rasistično in ksenofobično netoleranco širom sveta. Tako v Evropi in tudi širše smo priča nasilnih napadov proti migrantom, um, beguncem, prosilcem za azil in manjšinam, kot so Romi. Evropska unija je večkrat zavrnila in obsojala vsakošno manifestacijo rasizma in bo še naprej to počela. Evropska unija bo v okviru svojih moči, ki jih ima spričal pogodb, nadaljevala boj proti rasizmu in ksenofobiji tako v sami uniji, kot tudi v kontekstu zunanjih dejanj. V notranjem kontekstu smo sprejeli zakonodajo, ki prepovoč, prepoveduje neposredno in posredno diskriminacijo na podlagi rasne ali etničnega izvora pri delu, izobrazbi in tudi glede drugih storitev in dobrin. Zakonodaja tudi prepoveduje diskriminacijo drugih na podlagi vere, starosti, spolne usmeritve in drugih. Evropska unija je tudi sprejela zakonodajo, ki prepoveduje sovražne govore na televizijskih kanalih in tudi kriminalizira spodbujanje sovraštva, nasilja neposredno proti osebam ali skupinam. In ta zakonodaja tudi obsoja in kriminalizira to vrstno dejanje. Na zunanjem področju se Evropska unija redno ukvarja za vprašanje rasizma in ksenofobije in je bilateralno dejavna na, z, tudi z drugimi državami, kot sta Rusija in Kitajska. Zagotovili smo tudi, da se o rasizmu in ksenofobiji eh, veliko, posveča veliko pozornosti in da se jih vključuje v naše strategije o sodelovanju kot sto evropska sosejska politika in njen akcijski načrt. Veliko se je zgodilo na raznih multilateralnih forumih in tudi sodelovanje z OVSE je. Um, naraščalo. To so zgledi, ki kažejo na našo zauzetost. In delo se mora nadaljevati tako na notranjem področju, kot tudi na področju celega sveta. Konferenca o pregledu iz Urbana ni, je bila del teh naporov. Ni bilo enostavno in zagotovo moramo pozdraviti dejstvo, da konec koncev se zauzemamo za boj proti rasizmu in ksenofobiji in da je to nekaj, za kar se zauzemajo tudi številni drugi. Hvala. Za komisijo pa bo sedaj spregovoril komisar Baro. Spoštovane gospe in gospodje. Podja poslanci, draga predsedujoča, veselima, da imam priložnost, da se lahko udeležim te razprave. Evropska komisija je mm, eh, torej pozorno spremljala pribljavljalna dela na to konferenco in predvsem je tudi razmislila o. Uh, našem načinu sodelovanja pri tej konferenci. Pri tem smo upoštevali poziv Evropskega parlamenta. Evropski parlament je pozval komisijo, da naj aktivno sodeluje v pogovorih eh, v zvezi z konferenco iz Erbena. Eh, v resoluciji o svetu za človekove pravice Združenih narodov in tudi eh, torej o resoluciji glede vloge Eh, Evropske unije na področju človekovih pravic, eh, ki ste jo sprejeli 19. januarja. Vi ste, da je pet držav članic odreklo udeležbo na tej konferenci. Komisija pa je potrdila, da bo sodelovala kot opazovalka, kajti komisija se strinja z večino držav članic in sicer, da je rdeč, da, da, eh, torej, da v dokumentu te konference ni ničesar, kar res zavračamo. Sklepni dokument, eh, ki je bil sprejet, je rezultat kompromisa, to ni idealno besedilo. Kljub temu pa ta dokument ne vsebuje nobenega elementa, ki bi ga lahko označili kot antisemitizem ali da bi šlo za omalaževanje um, re, religij oziroma tudi določenih delov sveta. Torej, ta sklepni dokument so države članice Združenih narodov sprijele soglasno in to pomeni, da bo mednarodna skupnost, torej da je dejansko njen cilj eh, ukrepati proti eh, ksenofobiji in res, rasizmu. To je tudi poskus, da bi se uprli tistim, ki so poskusili to konferenco uporabiti v svoje namene. Ta poskus je Evropska komisija odločno obsodila, kakorkoli že. Eh, to, kako se je odvijala ta konferenca, torej do jo, dogodki, eh, do katerih je prišlo, ne pominjo, da se želi Evropska komisija odpovedati svojim eh, dolžnostim, še naprej želi odločno postopati proti rasizmu in ksenofobiji. Komisija eh, želi še naprej izvajati svojo strategijo na tem področju znotraj Evropske unije in tudi eh, v drugih, torej zunaj meja, seveda v okviru pristojnosti, ki nam jih daje pogodba. Gospa predsedujoča, gospe in gospodje, lahko vam zagotovim, da bom zelo pozorno spremljal izvajanje okvirne odločbe, eh, ki naj bi jo izvajale države članice in res eh, bom zelo zauzito spremljal uresničevanje vseh določb, ki jih predvideva ta okvirna odločba. In naša agencija za uh, temeljne pravice je prav tako možnost, da um, prevzame tako funkcijo uh, spremljanja izvajanja eh, tega dokumenta. Mislim, da je potrebna odločnost in neka prihodna konferenca Združenih narodov o rasizmu in ksenofobiji ne sme biti motena s tako um, nespremljivimi govori, kjer se odkrito poziva k sovraštvu. Torej, sedaj imamo ta uh, kompromis, vendar upam, da so pred nami še boljši dnevi. Hvala. Hvala, gospod komisar in podpredsednik komisije. Sedaj pa sledijo predstavniki Evropske ljudske stranke. Eh, gospod Tenok. Torej, na tej konferenci je bilo povedano, da je Izrael rasistična država. To pa je samo poskus izboljšati publiciteto. In Izrael bi zagotovo bila prva tarča za jedrsko orožje, ki ga želi zgraditi. To željo, da bi izbrisal to židovsko državo, se mi zdi eh, nekaj nespremljivega in težko je najti manj etnično raznoliko in bolj rasistično državo, kot je Izrael. V moji očeh je še vedno slika žido v 80-ih letih v tej državi in pa ostaja tudi upanje za boljše razmerje. Potem pa so tu še arabci v tej družbi, ki pogosto niso deležni takih previc kot v drugih državah. Ahmadinejad pa želi po mojem mnenju odvrniti pozornost tudi od tega, kaj se dogaja v Iranu. Izrael ima svobodni tisk, v Iranu pa tudi ubijajo razne skupine V Izraelu pa imajo te iste skupine popolno zaščito. V Iranu so manjšine, kot so kristjani in drugi, stalno preganjani. V Izraelu pa se jih ščiti. Kljub vsem tem dokazom pa so številni člani te hiše demo, um, kritizirali našega demokratičnega prijatelja Izrael in niso nič rekli proti barbarskim režimom v Iranu. Izrael ima prijatelje, ljudi kot sem jaz, ki ceni človekove pravice in so, ni pristaš fanatizma. In predsednik Ahmadinejad ne bi smel nastopiti na tej konferenci s svojimi prispevki. Za socialiste, eh, gospa Gomez, minuto in trideset. Hvala, gospa predsedojoča. So ljudje, ki pravijo, da je Durbanska konferenca bila uspeh in res eh, sklepni dokument pet rdečih linij Evropske unije je eh, eh, upoštevanih in razen tega je dokument izraz splošnega kompromisa. To je bolje kot v prejšnjih verzijah, vendar ne bo tako, da bo ta uh, Eh, dokument se zapisal v spomin na to konferenco, eh, predvsem ne pri tistih, ki so sodelovali v Ženevi. Torej to, kar bo ostalo v spominu, so velika razhajanja eh, o tako pomembni temi, torej med posameznimi državami članicami. Evropa je ponovno pokazala, da je šipka tvorba, evropska enotnost ni dana pri tako pomembni temi. To je ponovno potrdila ta konferenca. Simbolično bi bilo veliko bolj pomembno, če bi vse države eh, članice EU zapustile državo ob provokantnem govoru iranskega predsednika. In kljub temu, da se je spremenil eh, ton, ki ga uporablja Washington, vendarle lahko rečemo, da eh, pri tej konferenci stvari niso stekle tako, kot smo si to želeli ta govor, ki ga je imel um, iranski predsednik, je imel edini namen, da razdeli svet. Če smo enotni, smo močni. In ker je Evropska unija bila razdeljena, eh, uh, je bila šipka. Boj proti rasizmu in poziv k sovraštvu strani Ahmedineja bi si zaslužil drugačen odgovor. Gospa Intfeld za liberalce dve minuti. Najprej splošna pripomba. Države niso rasistične, ljudje so rasistični. Številni ljudje v Iranu, sem prepričana, se ne strinjajo s pogledi svojega predsednika. In mislim, da je bila zamujena priložnost, da je bila Evropa šipka tiha in ni bila prisotna in ni govorila v imenu tistih ljudi v Iranu in Iraku. In da so zapustili podi in omogočili Ahmadinu Nežadu, da je govoril v svojem rasističnem jeziku. Jaz osebno sem bila proti bojkotu konference, kar pa, kar pa je še hujše, pa je to, da ni bilo evropske strategije. Zakaj je bila Evropa razdeljena? In rada bi vedela, rada bi, da mi svet to pove in tudi sem tudi podala predlog spremembe k poročilu, o katerem bomo razpravljali kasneje. Zanima me, zakaj ni bilo evropske strategije? Zakaj 27 evropskih držav članic ni v stanju se zediniti o neki strategiji? Ko bo Lizbonska pogodba stopila v veljavo, kar je podporil tudi svet, potem takrat bo 27 držav se moralo še bolj potruditi za to, da bo imelo neko skupno strategijo. Pa še druga pripomba v zvezi z deformacijo ver. Skrbi me, da obstaja organ Združenih narodov, ki lahko sprejema resolucije za prepoved določenih ver. Konec koncev razumem da sicer je to izvodenelo v končni resoluciji, ampak bojim, skrbi me, da se nekaj takega lahko spreme v okviru Združenih narodov. Vidim pa tudi ironijo v tem dejstvu, da je tudi v tej hiši težko celo kritizirati, ne napasti, ampak kritizirati vero, eno, eno posebno vero pos, še posebej. In obstaja tudi predlog spremembe v zvezi z poročilom oboj, ki kritizira tudi Vatikan zaradi njegovega preprečevanja boja proti AIDS. Rada bi tudi, da svet razloži, kaj je bilo storjeno za evropsko strategijo. Hvala. Eh, torej, eh, vse prosim, da se res natančno držijo predvidenega časa za govor, kajti popovdan imamo zelo nabit dnevni rit in drugače mu ne bomo kos, če boste govorili predolgo predvsem mislim tudi že na Catch the Ike, kamor smo ravno prispeli, dva sta se prijavila, gospa Andrikine, dve minuti. Hvala, rada bi podarila, da je dokument, zaključni dokument Durbanske konference bil, oziroma pre, konference o pregledu je bil sprejet soglasno. Kar se tiče stališča Evropske unije, se mi zdi, da je pomembno, da nadaljujemo razpravo o novem dokumentu in o pogosto težavnih razpravah, kot je rasna diskriminacija, ksenofobija, stigmatizacija in stereotipiziranje ljudi na podlagi vere ali verovanja. Še naprej se moramo pogovarjati na nesporen način in durbanski proces pa ne smemo izkoristiti za izražanje rasizma. rasizma. Trdno stališče Evropskega parlamenta mora biti trd boj proti rasizmu in ksenofobiji in tako bo lahko tudi durbanski proces šel svojo pot. Gospa Flotra, minuta. Oui, seveda je res zelo škoda, da žrtve rasizma in diskriminacije niso, uh, da se jih niso spomnili pri tej konferenci in na skandaloz, škandalozen način iranski predsednik je to poskusil zlorabiti konferenco v svoje namene. In to je past, v katero uh, Eh, je padlo veliko držav članic Evropske unije in to je dejanski problem. Jaz se zahvaljujem tistim državam članicam EU, ki so se vse angažirale in čeprav imamo sedaj sklepe iz te konference, ki so kar pozitivni, čeprav še niso idealni. Um, bi se želela zahvaliti tudi predsedstvu za vse, kar je storilo, kajti uh, Eh, Evropska unija naj ne bi smela nastopati razdeljeno. To je zelo velika škoda. Hvala, gospod Kohut. E Hvala. Evropska unija je bila zelo vključena v sestavo tega zaključnega dokumenta in zauzemamo se za seveda še na, nadaljne izvajanje boja proti rasizmu in ksenofobiji in tudi proti um, in za svobodo izražanja. Zagotovili smo tudi, da Izrael ni bil izključen iz besedila. Ob koncu nam je uspelo sprejeti besedilo, ki vključuje naše rdeče niti in to kljub temu, da se nekatere države članice niso odeležile konference. Treba je tudi dodati, da države, ki se niso odeležile konference, niso preprečile Evropski uniji kot taki, da bi spregovorila na konferenci. Predsedstvo se še naprej zauzema za notranjo koordinacijo, vključno s pripravo dveh izjav v imenu vseh držav članic, ki jih bodo predstavila Švedska kot bodoča predsedujoča. In Evropska unija bo analizirala, kako bo še naprej podpirala ta proces. Pet držav od 27 se je odločilo, da se ne bo udeležilo konference in tu je pod vprašanjem nadaljevanja boja proti rasizmu in ksenofobiji. Imamo trden aki in na njem bomo gradili naprej, kot je bilo pravilno povedano in sprejema to kritiko, dejansko nismo bili v stanju najti neke skupne osnove. Te skupne osnove nikoli ni bilo in tako nikoli ni bilo nekega skupnega stališča Evropske unije pred konferenco. Soglasno je bilo sprejeto, da bodo delegacije zazemale svoje nacionalne stališče in tudi na podlagi nacionalnih odločitev je bilo odločeno, da so nekatere države zapustile dvorano. Ministri so razpravljali o, teh, o tej zadevi, naučili smo se svojo lekcijo, o tem bomo morali razmisliti in se ponovno vrniti k tem, kajti to ni bilo zelo junaško, junaška predstava Evropske unije na tej konferenci in to je treba povedati. Hvala. Je vous remercie, monsieur le commissaire, je vous en prie. Hvala. Komisar ima besedo. Hvala za vse prispevke. Zadnji ponedeljek, pretekli ponedeljek, je komisarka Ferrero Valdnerja, Valdnerjeva dobila pismo visokega komisarja Združenih narodov za človekove pravice, ki ga je poslal tudi vsem zunanim ministrom in sicer je opozoril na to, kar je povedal tudi 8. oktober v Bruslu v konferi, na konferenci, ki je organiziral tudi Evropski parlament oziroma bil je soorganizator o Um, varstvu človekovih pravic. Potrebna je določena enotnost, eh, kar zadeva varstvo in spodbujanje človekovih pravic v svetu. To piše v tem smis, eh, pismu. Gospa Pele poziva vse države članice Združenih narodov, da aktivno sodelujejo pri izvajanju programa Združenih narodov za boj proti rasizmu, predvsem eh, tako kot piše v, sklipnem, v skladu s sklepi konference iz Durbana. Mislim, da mora eh, Evropska unija eh, razmisliti, kako se bo odzvala na to povabilo. Na vsak način je, aktiv, je Evropska unija sprejela aktivno politiko za boj proti rasizmu. Moramo biti pozorni, da bodo mednarodna prizadevanja še naprej učinkovita. Delim eh, občutek, ki je bil izražen in sicer ga delim tudi osebno, da Evropa, ki eh, bi imela strategijo in ki ne bi bila eh, nekako razdeljena, eh, bi prav gotovo lahko izkoristila to možnost, da bi govorila z enim glasom in bi z enim glasom izrazila protest proti nedopustnim izjavam. To naj bi bil nauk za nas. Zahvaljujem se predsedstvu za to, da je tudi opozorilo na to. E, torej, preko ratifikacije Lisbonske pogodbe moramo povečati učinkovitost Evropske unije na področju človekovih pravic. Dejavnosti Evropske unije v multilateralnih telesih naj bi bile bolj učinkovite in bolj koherentne. S tem se v bistvu pridružujem samo temu, kar so povedali že nekateri poslanci in ki se jim ponovno zahvaljujem za ta prispevek. Eh, mislim, da moramo dobro razmisliti o tem, da bomo v prihodnje bolj učinkoviti in bolj strateški. Hvala, s tem je razprava končana. Sedaj pa sledi po dnevnem redu eh, poročilo Raimona Objols Igerme o letnem poročilu o človekovih pravicah v svetu v letu 2008 in politiki Evropske unije na tem področju. Gospod Objols prihaja v dvorano ravno o pravem trenutku in mu dajem besedo. Naš poročevalec ima besedo 4 minute.